Naslednja točka na dnevnem redu zadeva razprave o primerih kršitev človekovih pravic demokracije in načela pravne države. Prva tovrstna točka zadeva Kenijo in neuspelo prijetje sudanskega predsednika Omarja Al-Bashirja. Prvi avtor na seznamu je gospod Tenok, minuta in pol. Predsednik Bashir je bil obtožen genocida strani mednarodnega sodišča, kazenskega sodišča zaradi vojnih zločinov v Darfurju. Turčija ga ni povabila na konferenco IOC lani, ravno zaradi te obtožbe mednarodnega kazenskega sodišča, ampak ravno to je storil kenijski predsednik ob sprejemu nove kenijske ustave. Številni vladni ministri v Keniji, vključno s predsednikom vlade, so bili zelo nezadovoljni s povabilom Omarja Al-Bashirja. Kenija je demokracija, ki spoštuje mednarodno pravo, ampak ravno ta njena eh, je omadeževana. To kaže na to, da celo vodje suverenih držav ni možno poklicati k odgovornosti, ko gre za genocid, za genocid vojne zločine, kjer je pristojnost mednarodnega kazenskega sodišča univerzalna. Kenijska nesposobnost prijetja predsednika Bašire je zato obžalovanja vredna. Očitno gre za posledico splošnega ogorčenja okrog primera Bašir. Hvala lepa, gospa Shake, tudi za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani kolegi. Kelja je pomemben partner Evropske unije na področjih eh, trgovine in razvoja. Kenija je podpisnica statuta mednarodnega kazanskega sodišča in kotonujski sporazum med Kenijo in EU določa pogoje eh, pridruženega Eh, partnerstva. In tukaj je seveda izpostavljeno, da je potrebno spoštovati standarde človekovih eh, pravic. Žal je Omar al-Bashir obiskal Kenijo kot eh, uradni gost kenijske vlade, to v času, ko je za njim razpisana tiralica zaradi genocida v Sudanu. Al-Bashir se seveda lahko brani pred mednarodnim kazenskim sodiščem, ampak najprej ga je treba privesti v Hag in Kenija ima obveznost, da ga uh, pridrži, ko je na njenem ozemlju, vendar tega ni storila. To je resen problem in to je signal, da vlada ne spoštuje verodostojnost porazumov, katerih podpisnica je in to mislim, da mora biti resno opozorilo EU. Pomembno je, da se držimo standardov, ki jih sami predpisujemo in zato je potrebno tudi v Afriki poskrbeti za to, da zločini ne bodo ostali nekaznovani. E, zato pozivam pristojne za resne diplomatske ukrepe proti Keniji in da jih opomnite na njihove obveznosti. Gospa Lohbiler, minuta in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča na konferenci o mednarodnem kanskem sodišču letos v Kampali je postalo jasno, da je to sodišče lahko učinkovito pri izvajanju svojih nalog, le če eh, ga podpirajo tudi države, še posebej tiste države, ki so ratificirale Rimski institut. Tudi države članice eh, Evropske unije je potrebno na to pogosto opominjati, kajti pogosto se zaradi strahu pred diplomatskimi težavami in političnimi Eh, negativnimi posledicami, ne postopa dosledno in načelno, naprimer, ko gre za eh, prijetje domnevnih vojnih zločincev. V današnji resoluciji kritiziramo obnašanje kenijske vlade, ki predsednika eh, Sudana Omarja Al-Bashirja, kljub temu, da ga je povabila na svojo zemljo, potem ni prijela. Proti predsedniku Bashirju je razpisana tiralica zaradi vojnih zločinov in genocida. Kenija s tem krši mednarodno pravne obveznosti in odkrito kaže da je solidarnost med afriškimi vladami eh, pomembnejša od boja proti zločinom proti človečnosti. To ni dober znak eh, za milijone afričanov, ki trpijo pod hudodelstvi predsednika Bashirja, ampak tudi v drugih delih Afrike in eh, trpijo ali pa so trpeli veliko škodo. Ljudje potrebujejo eh, pravičnost in doživeti morajo to, da bodo eh, zločinci pa naj bodo še tako visoko na hierarhični listici v vojske ali eh, v državi, da jih vendar lahko privedejo pred roko pravice. Prav tako je obžalovanja vredno, da se je Afriška unija odkrito izrekla proti pridržanju Al-Bashirja. S tem eh, podpira eh, nekaznivost visoko, visokih političnih predstavnikov in s tem neko vlado, ki bi morala spoštovati mednarodno eh, pravo, na nek način legitimira. Prav tako je obžalovanja vredno, da je Afriška unija zavrnila, da bi v Arisabebi vzpostavili regionalni urad mednarodnega kazanskega sodišča. Zato še naprej pozivamo komisijo, da ne to temo eh, ne kooperativnosti in eh, zavračanja pristojnosti mednarodnega kazanskega sodišča obravnavati na naslednjem vrhu z Afriško unijo. Hvala lepa. Hvala. Naslednja je gospa Veržijat, dve minuti in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Številni tukaj v eh, tej dvorani obžalujemo odločitev Kenije, Afriške unije in Arabske lige, da ne izvaja mednarodne tiralice zaradi zločinov proti človečnosti, ki je razpisana proti Omarju al-Bashirju. Gre za popolno nekaznovanost tega človeka v praktično vseh afriških in arabskih državah. Upamo, da bo mednarodno pravosodje vendarle lahko enako za vse povsod po svetu. Vemo, kako težko je bilo vzpostaviti mednarodno, sodi, mednarodno kazansko sodišče. Prav tako vemo, da nas čaka še dolga pot, predno bo to sodišče imelo pristojnost posod po svetu. Vendar pa bi bili bolj kredibilni, bolj verodostojni, če bi vse države, še posebej Francija, izvajala svojo zakonodajo in eh, tako pripomogla k mednarodnemu pravosodnemu sistemu. Upam si trditi, da imajo evropske države veliko odgovornost napram Afriki in ne moremo jim dajati eh, vtisa, da smo dvolični, kajti mednarodno pravosodje naj bi sicer veljalo za vse države Afrike, Afriki, razen če imajo določene velike evropske države tam pomembne interese in zato obžalujemo dejstvo, da se odločitve mednarodnega kazanskega sodišča ne uveljavlja proti Omarju ali Baširju, ki je odgovoren za toliko zločinov. Pomembno je, da veljajo enake pravice in enake obveznosti za vse, eh, tudi na ozemlju Evropske unije, kateri le na ta način, če bo eh, Evropska unija zgled ostalim, bomo lahko dejansko vzpostavili eh, dejansko območje pravice in človekovih pravic. Veseli me, da je danes dopoledne velika večina v Evropskem parlamentu obsodila diskriminacijo Romov, še posebej ksenofobne izjave predsednika Francoske republike, eh, ki si še vedno upa trditi, da spoštuje eh, splošno deklaracijo o človekovih pravicah. Če želimo, da bodo naše besede verodostojne širjem sveta, moramo temu primerno tudi ukrepati. Hvala lepa. Naslednji je gospod Berman, dve minuti, prosim. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Le malo razlogov je za to, da bi verjeli v napredek. Zgodovina vojne, preganjanja ljudi v 21. stoletju eh, ponuja le malo pozitivnih eh, izhodišč. Ampak tukaj mislim, da vendar lahko izpostavimo mednarodno kazensko sodišče in okvir znotraj katerega deluje. Začeli smo z mednarodnim sodiščem za vojnih zločinov v nekdanji Jugoslaviji. Gre za neutralno mednarodno sodišče in gre za forum, v katerem lahko posameznike privedemo pred sodišče. Na ta način se lahko tudi obravnavajo pritožbe žrtev. In zahvaljujoč mednarodnemu kazenskemu sodišču imamo ustrezno odvračilni učinek. Ampak eh, če se statuta ne bomo držalo, držali, bo to privedlo samo še do večjih zlorab. Enako velja tudi za primer Al-Bashir. Kenija je podpisala rimski statut, eh, tako da lahko rečemo pakta sun servanda in zato Kenija mora spoštovati svoje mednarodne obveznosti. Al-Bashir je bil eh, tam, Eh, slavil sprejem ustave v Keniji eh, in to v času, ko je za njem razpisala, razpisana mednarodna tiralica. To je nespremljivo. Nekatere države sicer še niso eh, ratificirale tega statuta, naprimer ZDA in Barack Obama bo moral nekaj storiti tudi na tem področju, kajti to nas bo prevedlo bliže takšnemu svetu, v katerem želimo živeti, kjer zločin ne bo ostal nekaznovan. Hvala lepa. Gospod Tunekelam, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Mislim, da je vprašanje, o katerem razpravljamo danes, vprašanje, ali je odgovornost za zločine proti človečnosti nekaj, kar je možno tudi uveljavljati v praksi. Predsednik Omar Bashir je obtožen takšnih zločinov strani Mednarodnega kazanskega sodišča in eh, nalogi za prijetje, za njegovo prijetje so bili izdani. Vprašanje danes torej je, ali bo dovolj mednarodne politične volje, ali bo dovolj mednarodne politične usklajenosti, da bi to vrstne storilce pripeljali pred sodišče. 27. augusta je kenijska vlada zamudila to priložnost. Predsednika Baširja so obravnavali kot uradnega obiskovalca in dobro je vsaj to, da je kenijska vlada potrdila, da je to povabilo bilo napaka in da gre za kršitev njenih eh, mednarodnih obveznosti. Pomembno je, da vse države, brez izjeme, se pridružijo mednarodnim prizadevanjem za to, da se predsednika Albaširja pripelje pred mednarodno kazensko sodišče v Hagu, kjer bo deležen vseh pravic, ki jih ima iz naslova obrambe. Veseli me, da je v našem zboru danes enotno sporočilo, kar zadeva to vprašanje in eh, da obstaja enotna volja, da se predsednik Albaširja privede pred mednarodno kazansko sodišče. Hvala lepa, prehajamo na govornike v imenu političnih skupin, najprej v imenu Evropske ljudske stranke, gospod Kačmarek, ena minuta. Spoštovane dame in gospodje, na polskem je rek, ki pravi, da človek ne more biti vse čas noseč. In nekako tako se obnaša Kenija. Po eni strani uh, vabi predsednika Albašira, po drugi strani pa je, je ima ratificiran rimski statut. Treba se odločiti, ali se bo preganjalo zločince ali pa ne, ali se jih pusti uh, pri miru ali pa ne. In ti dve alternativi, kakorkoli uh, uskladiti, je nemogoče. Trditev, da je Sudan pač sosednja država Kenije in da so zato povabili Al-Bashirja na to slavesnost, eh, ne pije vode, kajti to je nasprotje z eh, zakonskimi in moralnimi obveznostmi. Eh, vodstva Čada, Kenije, drugih držav seveda morajo spoštovati svoje obveznosti. Ne moremo pristati na to, da se nekdo dela, da preganja zločince, tega pa potem dejansko ne počne. Hvala lepa v imenu skupine SD, gospod Geringer, da je Minuta in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zgodovina kaže, da pravica, roka pravice na koncu vendarle seže do vojnih zločincev, če tudi se ji izmikajo. Adolfa Eichmana, enega od organizatorjev nacističnih eh, eksterminacijskih operacij proti židom, so našli v Buenos Airesu po 15 eh, letih iskanja. Radovan Karadžič je 13 let po masakru v Srebrenici prišel eh, v roke sodišča. Enaka usoda čaka Omara al-Bashirja. Eh, ki je izvajal etnično čiščenje v Darfurju in od marca lani je zanj za razpisana binarna tiralica. Kaj torej lahko storimo, da bi pomagali to, da se Albašire postavi pred sodišče? Predvsem moramo pritiskati na države podpisnice rimskega statuta, ki predstavlja eh, temelj dokument, na podlagi katerega deluje to sodišče. Ne sme se ponoviti situacija 27. augusta, ko je predsednik Albašir eh, Eh, brez težav v policijskem spremstvu eh, prišel v Kenijo na slovesnost ob sprejetju nove ustave, potem pa se je mirno vrnil v Sudan. Treba je uporabiti vse diplomatske kanale eh, in tudi izkoristiti vsa orodja, ki jih imamo na voljo, kot naprimer redni vrhi EU Afrika, kotonojski sporazum in vendarle zagotoviti to, da se bo Omar Bashir pojavil pred sodiščem, saj je obtožen genocida. Hvala lepa v imenu skupine Alde, gospa Ris, ena minuta. Hvala lepa, gospa predsedojoča. To, da so kenijske oblasti od prvih rok sprejele predsednika Sudana avgusta letos, je signal Evropski uniji in sicer, da preko današnje resolucije podarimo določene načela, ki so nam zelo pri srcu. Kenija, ki je zavezana mednarodnemu pravu, bi morala omogočiti aretacijo Omrja al-Bashirja, saj je za njim razpisana mednarodna tiralica zaradi zločina, vojnih zločinov, genocida in eh, zločinov proti človečnosti. Obstajajo pa tudi druge afriške države, ki so postopale popolnoma enako s sudanskim državam. Libija, Katar, Saudska Arabija, če omenimo le nekatere. Evropa torej potrebuje eno samo politiko, politiko odločnosti, eh, politiko, ki bo afriško Uh, unijo vendarle prepričajo to, da mora aretirati predsednika Bašire. Naša politika mora ostati zelo budna in bliti na tem vprašanju, še posebej gospa Eštenova mora opozarjati na spoštovanje mednarodnega prava, še posebej človekovih pravic. Prav tako je potrebno na naslednjem vrhu EU Afriška unija 29. in 30. novembra v Libiji izpostaviti to pereče vprašanje. Hvala lepa, gospod Paška v imenu skupine EFD, dve minuti in pol. Hvala lepa za besedo, gospa predsedujoča. Dejstvo, da predsednik Sudana Omar al-Bashir svobodno potuje mm, po Afriki in Aziji, dejstvo, da je mednarodno kazansko sodišče izdalo mednarodno tiralico eh, zanj zaradi hm, vojnih zločinov genocida, eh, mučenja, načrtovanja, napadov na civiliste, eh, ropanje in tako naprej. Vse to dokazuje, da so predstavniki številnih afriških in azijskih eh, držav neresni, kar zadeva spoštovanje njihovih mednarodnopravnih obveznosti in imajo nekakšen višji prag strpnosti do zločinov proti človečnosti, kot pa jih imamo mi vrh Afriške unije eh, in Arabska liga ne sodelujeta z mednarodnim kazanskim sodiščem s tem v zvezi in to je jasen dokaz za to, da številni predstavniki te držav eh, dejanj predsednika Al-Bashirja ne razumejo kot eh, dejanja, za katera bi ga bilo potrebno prevesti pred mednarodno kazansko sodišče. To kaže na to, da številni menijo, da je tiranija genocid milijonov civilistov ustrezen način ravnanja proti upornim eh, civilistom. Eh, saj bi sicer to prišlo do tega, da bi bili lahko nezadovoljni s svojo vlado. Spoštovani kolegi, ne vem, ali je prav, da ponujemo kakršnokoli finančno in eh, siceršnjo pomoč tem vladam in njihovim predstavnikom. Najprej bi se bilo verjetno potrebno z njimi usesti za mizo in jim razložiti, da je kršitev resnih eh, mednarodnih obveznosti neskladna z našo finančno in siceršnjo pomočjo. In če tega ne bodo razumeli, bo potrebno ukrepati, podobno kot smo ukrepali proti drugim barbarskim režimom. Ne razumljivo je, da v današnjih dneh naši državljani zbirajo denar in ta denar potem dajemo kot pomoč vladam, ki ne sodelujo z mednarodnim kazenskim sodiščem. Hvala lepa, prehajamo na ostale govornike. Najprej gospod Korhola, ena minuta. Kot eh, podpisniki rimskega statuta moramo vsi spoštovati naše mednarodne obveznosti. To pomeni tudi uveljavljanje oziroma izvajanje eh, tiralice proti predsedniku Omarju Al-Bashirju. Predvsem z vidika človekovih pravic je to ključnega pomena. Od leta 2007 imamo mirovni sporazum, katerega izvajanje je potrebno zelo budno spremljati v tej državi. Ponovitev katastrofe, kakršna se je zgodila v Darfurju, se nam ne sme dogoditi. Sveda je potrebno izreči kritiko na račun Kenije zaradi njega ravnanja, ampak Evropska unija se mora predvsem prizadevati za to, da bo mirovni sporazum obveljal in da bodo predvidene volitve tudi dejansko opravljene skrbeti moramo torej za to, da bo eh, tudi vojno stanje v Sudanu odpravljeno. Gospod Preda, hvala lepa. Omar al-Bashir je še enkrat eh, izvedel provokacijo mednarodne skupnosti. Kenijska vlada ga je povabila ob eh, sprejetju nove ustave in ob tem ga ni aretirala, kar je slaba novica in sicer v imenu dobrososedskih odnosov, ampak to je popolnoma neprimerno, kajti Kenija je podpisnica oziroma je celo ratificirala rimski statut in zato ima obveznost sodelovanja z mednarodnim kazenskim sodiščem. Še posebej zato, ker je bila sprejeta tudi resolucija varnostnega sveta OZN. Torej vse članice OZN imajo obveznost polnega sodelovanja z mednarodnim kazenskim sodiščem. Kenijski znanje minister je dejal, da ne želi sodelovati z mednarodnim kaznim sodiščem zaradi resolucije Afriške unije, ampak ta resolucija je neskladna s načeli človekovih pravic. Članice Afriške unije bi morale biti prve, ki bi sodelovale z mednarodnim kazanskim sodiščem, kajti na tej celini smo priča števil... Uh, Sonic, številnim hudim zločinom. Gospod Sonik. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Mislim, da moramo izraziti odločno nasprotovanje dejanjem kenijske vlade in ne smemo še naprej podpirati politike te države. Nedopustno nam reče, da je predsednik Sudana ali Bašir, za katerega je mednarodno kazansko sodišče izdalo že drugo eh, tiralico, eh, tudi zaradi zločinov proti eh, človečnosti, zaradi eh, vojnih eh, zločinov ropanj posilstev in tako naprej. In vlada Kenije, ki ni aretirala osebe, za katero je med, razpisana mednarodna teralica oziroma ni preprečila vstopa na njeno ozemlje, s tem krši svoje mednarodno pravne obveznosti. Vse države morajo spoštovati svoje obveznosti z tega vidika, eh, kajti vojni zločini ne morejo ostati nekaznovani in zločinci morajo priti pred eh, Haško sodišče. Začenjamo z delom razprave Catch the Eye, ujemite mojo pozornost. Lahko vzamemo le omejeno število govornikov v zato odrejenem času. Najprej bomo vzeli po enega iz vsake politične skupine. Lepo vas prosim, da se držite dogovorjenega časa ker bom sicer morala močno razbijati s kladivom. Gospod Nikolašič, prosim. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Spoštovane kolegice in kolegi. Proslava ob razglasitvi uh, ustave je ena najbolj pomembnih proslav in Kenija je svojo ustavo sprejela že v 60-ih letih, vendar je močno pokvarila celoten vtis proslave s prisotnostjo človeka, ki je odgovoren za genocid, za zločine proti človeštvu. In že samo povabilo v Kenijo je pokazalo, da Kenija ne spoštuje vladavine prava in človekovih pravic tak nastop Kenije v mednarodni skupnosti očitno kaže na njeno politično voljo in eh, treba jo je spomniti, da se mora držati dogovora iz rimskega statuta. Hvala lepa. Gospa Gomez. Da, hvala lepa ta parlament, svet, komisija, vsi skupaj moramo močno obsoditi povabilo Kenije, da se njihove proslave udeleži tudi predsednik Sudana, ki je odgovoren za zločine proti človeštvu in za genocid v lastni državi. Kenija je vendarle podpisnica rimskega statuta in hkrati tudi kotonujskega sporazuma in zato bi morala nositi vse posledice svojega delovanja. S tem pravzaprav deluje proti lastnemu ljudstvu. In eh, izziva vse tiste v mednarodni skupnosti, ki se trudijo boriti proti to vrstnim zločinom, katerih je obdolžen Omar al-Bashir. ker se to vrstnih obtožencev pač ne vabi na pomembne državne dogodke in Evropska unija mora poslati jasen signal, da je to nespremljivo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Genocid je zelo resen zločin in tega človeka je treba pač privesti pred mednarodno kazensko sodišče, ki naj mu sodi po vseh pravilih in na naslednjem srečanju na vrhu med Evropsko unijo in Afriko upam, da bomo izpostavili to vprašanje, prav tako pa tudi vprašanje človekovih pravic in obnašanje Kenije v primeru tega obtoženca za resne zločine proti človeštvu, obtoženca za genocid. Takega človeka treba prevesti pred mednarodno kazansko sodišče na podlagi naloga za prijetje, ki ga je leto izdalo in tam ima vse možnosti, da se brani v skladu z utečenimi pravili in mednarodnim pravom. In zato moramo storiti vse, da do tega zares pride. Hvala lepa in še gospod Overmar kot zadnji. Gospa predsedajoča. Regionalni informacijski center OZ1 spoštuje, zelo podpira oblikovanje afriških varnostnih sil v Afriški uniji z, z finančnimi sredstvi. In ta mora biti tista, ki je sposobna sodelovati v kriznih regijah v Afriki. Vendar pa so se v Libiji na vrhu. O, odločili, da ne bodo izročili predsednika Albaširja. To pomeni, da mora visoka predstavnica za, zunanje, za zunanje politiko jasno povedati, da bomo sredstva za pomoč Afriki dali samo takrat, ko bodo afriške države in Afriška unija sodelovali z mednarodnim sodiščem in preprečevali takšne dogodke. Hvala lepa in sedaj lahko odgovori gospa komisarka. Najlepša hvala. Sistem rimskega statuta je ključni instrument, ki ga ima na voljo mednarodna skupnost, da se bori proti resnim zločinom, proti človeštvu in kot eh, je bilo tudi tukaj povedano danes, Evropska unija podpira delovanje mednarodnega kazanskega sodišča, kar pomeni seveda tudi celovito izvajanje rimskega statuta, kar stalno povdarjamo tudi v našem mednarodnem dialogu s tretjimi državami. Eh, predvsem je naša naloga, da poskrbimo, da se krepi mir in mednarodna pravičnost v svetu s tem, da ustrajamo, da podpisnice izvajajo dogovor iz rimskega statuta. Jasno je, da nekatere članice Afriške unije ne izvršujejo nalogov za prijetje in tak primer je tudi neizvršitev naloga za prijetje Omarja Albaširja. Že samo povabilo Kenije, da naj se Omar Albašir udeleži proslave, je zaskrbljujoč signal strani našega afriškega partnerja. Po mnenju Evropske unije mora Kenija uravnotežiti svoje ravnanje in izpolniti vse svoje obveznosti do mednarodnega kazanskega sodišča, do rimskega statuta in tudi vse druge obveznosti, ki jih je sprejela tudi v skladu z resolucijo Združenih narodov. Ključni element teh dogovorov je boj proti nekaznovanosti zločincev proti človeštvu in to je vključeno tudi v osmem členu našega dialoga z afriškimi državami. In Kenija mora pokazati v praksi svojo pripravljenost za sodelovanje z mednarodnim kazenskim sodiščem in ne na način, ki ga je pokazala prejšnji teden. S tem so namreč povezana še druga zelo resna vprašanja. Ustrajali bomo na našem stališču in tudi na sodelovanju z mednarodnim kazenskim sodiščem. Izrazili smo že zaskrbljenost zaradi to vrstnega vedenja Kenije in zaradi neprijetja Omarja Albaširja. In eh, to naše sporočilo je bilo preneseno kenijski vladi včeraj. Tudi visoka predstavnica je izrazila željo, da se to vprašanje znova izpostavi na naslednjem srečanju na vrhu med Evropsko unijo in afriškimi državami. Najlepša hvala, komisarka. S tem zaključujemo ta del razprave. Glasovali pa bomo o tem ob zaključku današnjih razprav. Naslednja točka na dnevnem redu.